Meine sehr geehrten Damen und Dame in gospodje, dobrodošli vsi. Drage kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta, dobrodošli na našem Evropskem parlamentarnem tednu v plenarni dvorani tu v Bruslju. hvala tudi Žanu Klodu Junkerju, predsedniku Evropske komisije. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, gospod predsednik komisije. Dame in gospodje, povedal bi vam par postopkovnih stvari, potem pa sledi kratka otvoritev. Za menoj bo spregovoril gospod Juncker, zatem pa bodo besedo dobili še kolegi, trije. In sicer najprej gospa Berez, ki bo predstavila svoje poročilo na lasno pobudo in sicer pregled okvira gospodarskega upravljanja. Potem sledila bo gospa Lolita Čigane, ki je predstavnica latvijskega parlamenta, ki so predseduje današnjemu dogodku, govorila bo o gospodarskem pravljenju z nacionalnega vidika. Zatem pa bo spregovoril še gospod Norbert Bartle, ki bo govoril o gospodarskem upravljanju z nacionalnega vidika in sicer z vidika nemškega Bundestaga. Zatem bo sledil krok vprašanj in odgovorov in za ta čas bi vam rad že sedaj dal nekaj uvodnih napotkov. Želimo si, da bi čim več kolegic in kolegov dobilo besedo. To pa seveda pomeni, da se moramo vsi ometi pri času za govor. Predlog je bil, da bi vsak dobil največ dve minuti. Drage kolegice in kolegi, v Evropskem parlamentu to velja že za zelo dolg čas za govor. In menimo, da je dve minuti že precej dolg čas, seveda ne bomo mogli pripovedovati dolgih zgodb. Prosim vas, da za, saj za danes spremete te dve minuti. Na svojih mestih boste našli kartončke In če želite spregovoriti, če želite sodelovati, vas prosimo, da to kartico izpolnite in jo potem oddate. Tu spredaj bomo vašo prošnjo zapisali in poskusili bomo narediti tako, da bi spregovorili trije poslanci nacionalnih parlamentov, potem pa en iz Evropskega in tako dalje. Ker mora gospod Juncker ob 10.30 uditi, ker ima druge obveznosti, smo se dogovorili, da ob 10.30 sodeluje pri vprašanjih in odgovorih pet Največ deset minut časa bo imel, da odgovori na vaše vprašanje, potem bo moral iti. Zato bomo točno ob desetih trideset, ne glede na to, kako bo potekala razprava, prekinili in dali besedo gospodu Junkerju, preden odide. Sedaj prehajam na angliščino, dame in gospodje. Gospod predsednik komisije, gospod Juncker, gospa Beres, gospa Čigane, gospod Bartle, drage kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim že na tretjem Evropskem parlamentarnem tednu. S to konferenco odpiramo novo stran v zgodovini parlamentarizma v Evropi. V preteklih treh letih smo naredili velik napredek in institucionalizirali sodelovanje med evropskimi in nacionalnimi poslanci. Veseli me, da imamo več kot 120 poslancev iz 26 držav, ki sodelujete. To je močan znak, da si vsi želimo boljšega sodelovanja in krepitve demokratičnega nadzora evropskega semestra. Osebno sem prepričan, da nacionalni in evropski poslanci niso tekmeci, pač pa partnerji pri skupnih prizadevanjih. Naša skupna naloga je, da je izvršna veja oblasti odgovorna in da vsi skupaj ohranimo načelo demokratičnega nadzora. Evropska integracija bo, so, bo delovala le, če bomo tesno sodelovali evropski nacionalni poslanci. Lizbonska pogodba, ki je bila upisana kot pogodba parlamentov, končno upošteva to realnost. Pogodba je okrepila vlogo nacionalnih parlamentov in tudi Evropskega parlamenta. Nacionalni parlamenti so bolj priznani in imajo širša pooblastila, zlasti kar zadeva subsidijarnost, obveščenost in sodelovanje. Lizbonska pogodba tudi priznava pomen sodelovanja med temi telesi tako, da Vzpostavlja medparlamentarno sodelovanje. Od teda je Evropski parlament naredil že nekaj korakov, s katerimi kaže svojo zavezanost k izboljšanju in okrepitvi parlamentarne razsežnosti v EU, kot vidimo tudi v resoluciji, ki smo jo sprejeli leta 2009. Takrat so bili izgledi za parlamentarizem v Evropi rožnati, vendar pa V kriznih časih je bila situacija težavna. Evropa se je opotekala od enega kriznega vrha do drugega. Odločitve, ki so vplivale na vse nas, so bile sprejete vse bolj za zaprtimi vrati. In vrsta teh samitov in nekako fiksacija za sestanki, na katerih sodelujejo eh, predsedniki, vse to je marginaliziralo vlogo vseh parlamentov, evropskega in nacionalnih. Zato vemo, da želimo, da lahko sodelujemo pri oceni proračuna že v zgodni fazi. To tudi počnemo. In sicer želimo biti zgled zlasti odbora za gospodarstvo in denarne zadeve oziroma proračun igrata pomembno vlogo. Vi preverjate, ali vlade potrošijo denar v skladu z zakonodajo. Lahko pripravljate osnutke proračuna in brez tega nastane demokratični vakum. Tega ne moremo sprijeti in tega ne bomo nikoli sprijeli. Potrebujemo več Evrope, ko zadeva uh, proračunsko politiko. To je edina pot naprej. Če nas je kriza česa naučila, potem je to to, da ne moremo več uh, sprejeti tega, da evropsko gospodarstvo se stoji iz črnih škatelj. Kajti evropsko gospodarstvo in gospodarstva posameznih držav so močno prepletena. Kar se zgodi v eni državi, vpliva na drugo. Izziv je evropski in tudi rešitev mora biti evropska. Cilj evropskega semestra je točno to, zagotoviti državam članicam usmeritve politike, da se lahko izboljša usklajevanje gospodarskih politik med državami članicami in tudi med različnimi področji politik. To usklajevanje mora potekati na evropski ravni, v celoti podpiramo ta pristop. Vendar pa ne bomo sprijeli več Evrope, če bi to šlo na, za ceno manj parlamentarizma in demokracije. Želimo demokratično odgovornost na vsakem koraku, tudi ko gre za nacionalne proračune. In zato Evropski parlament poziva komisijo naj zagotovi možnost za predstavitev specifičnih priporočil za države v parlamentu, preden svet to sprejme. Zato mora parlament igrati močnejšo vlogo v tesnem sodelovanju z nacionalnimi poslanci, da bi povečali odgovornost za odločitve sprejete na evropski ravni. Dame in gospodje, dragi kolegi, dovolite mi, da zelo jasno povem. Če želimo odpraviti sedajni demokratični primankljaj v okviru gospodarskega upravljanja, moramo biti tesno vključeni tako evropski kot nacionalni parlamenti, tako pri sprejemanju odločitev, kot tudi pri njihovem izvajanju. Zelo se zavedamo, da je mnogo problemov še treba rešiti, mnogo vprašanj bo še treba razrešiti v naslednjih dneh, tako v okviru eh, Evropskega semestra kot konference 13. člena. Danes bomo govorili o celostni strategiji in tudi to je nekako umestni pregled strategije EU 2020. Tu bomo obravnavali politike v podporo trajnostni rasti. Posamično ne bomo dosegli želenih rezultatov, zato je ključno, da se usklajujemo pri teh prizadevanjih. Naše razprave bodo pomembne tudi v luči tega, da bomo izide posredovali spomladanskemu vrhu, kjer bo govora tudi o gospodarskem okvirju. Če želimo, da bo evropski semester deloval, moramo vsi prevzeti odgovornost. Veselim se konstruktivne razprave in dobrega sodelovanja z vami. In s to letno konferenco smo namreč odprli novo poglavje v zgodovini EU in upravičeno smo lahko ponosni na to, in si prizadevati, da bomo še bolj uspešni. Upam, da bomo v naših razpravah v prihodnjih dveh dneh našli rešitve in tudi izvajali ustrezen pritisk na komisijo, ki jo tu zastopa njen predsednik, ki mu sedaj predajam besedo. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, dame in gospodje, gospodje in gospe poslanci, nacionalni in evropski, ki vas še zlasti lepo pozdravljam, z Martinom Šulcem je vsako srečanje posebno doživetje. Povedal je, da imamo časa do 10.30, tega sploh nisem vedel, kajti prej so mi rekli, da je časa samo do četrt čez deset, ampak če on pravi 10.30, je pač 10.30. Povedal je tudi, da bo moral čim več stvari povedati in odgovoriti na čim več vprašanj v tem času, seveda se bom potrudil, da bom to naredil, in povedal mi je tudi, da bomo danes do povdan, pravzaprav komisiji povedali, zakaj sploh gre. To slednje si drznem podvomiti, ali bo res tako, sem pa vesel, da danes dopovdan lahko sodelujem. Veseli me, da sem danes lahko z vami na tem Evropskem parlamentarnem tednu. Praksa teh sestankov v tem formatu se je pojavilo pred nekaj leti, sredi krize, zdaj pa je to že dobro uveljavljena oblika že kar nekaj let, potem, ko so bili tej sestanki uvedeni. Vaše razprave danes in jutri pričajo o tem, da to, o čemer se pogovarjamo in to, kar počnemo na evropski ravni, predstavlja nekaj, kar je v skupnem interesu in kar je pravzaprav naša kolektivna odgovornost. EU je namreč skupen podvig držav članic in evropskih inštitucij in zato moramo prestati test legitimnosti in odgovornosti ter pregleda na vsakem koraku. Zdaj seveda termin ekonomsko upravljanje in evropski semester sta dva nova termina to sta dva termina, ki ju naši državljani ne poznajo. In eh, gre za procese, ki so različni, ki jih različno prevajamo v različne jezike. Meni je izraz ekonomsko pravnje všeč. Že od samega začetka evropskega semestra, ko smo imeli medvladno konferenco, eh, ki je eh, torej obravnavala to temo po temelju Maastrichtske pogodbe. Torej, dan, dan današnji je krok tistih, ki menijo, da je to nekaj, nekaj kar potrebujemo, je vedno večji. Nekateri pravijo e-, economic govern, governance, nekateri to drugače prevajajo vendar gre za to, da gre za proces, ki mora potekati že od samega začetka tega masterskega procesa sem bil za koordinacijo gospodarskih politik. Torej, sedaj sem v tisti starosti, ko, uh, ko radi govorimo o anegdotah, ko radi govorimo o daljnih spominih leta 1997 prejšnjega stoletja sem predsedoval um, Evropskemu svetu, ki je govoril o krepitvi koordinacije gospodarskih politik. In takrat je bilo rečeno, da države članice in poslanci uh, se morajo povezati in Tistega leta smo izumili luksemburški proces, ki je zadeval eh, politike zaposlovanja. In bil sem predsednik obema svetoma, saj sem bil takrat predsednik eh, Luksemburga in se spomnim teh dogodkov. In takrat smo začeli pravzaprav s tem, da smo posvetili vsako leto Evropski svet um, v sklevanju gospodarskih politik in zaposlovanja. In to se je potem vse pretopilo v to, čemu danes rečemo evropski semester in ki daje večjo povezanost procesom, eh, ki smo že prej začeli in gre za bolj celovit eh, proces. Evropski semester ni nikakšna literatura, to ni prijateljsko srečanje ob kozarčku vina ali piva. Ne, to je nekaj resnega. In evropski semester je nekaj, kar je skupnega parlamentu, komisiji in svetu in tudi nacionalnim, nacionalnih parlamentov. To je ta zaključek Eh, ki ga potrebujemo. Potrebujemo tudi nacionalno odgovornost, torej odgovornost strani nacionalnih parlamentov in vlad. In moramo se osredotočiti na vsebino tega, kar moramo storiti skupaj. In imamo torej eh, neko neko zapleteno, nek zapleten postopek, ki ga moramo poenostaviti, zato da ga bomo vsi razumeli. Komisija, ki jo predsedujem, je šele nedavno začela uh, s svojim delom. Nismo še niti dosegli praga uh, stotih dn, uh, dni. Sicer se mi to ne zdi pomemben prak. Uh, vsi me sprašujejo, kaj se bo zgodilo čez sto dni. Uh, ne moremo narediti povzetek po uh, stotih dnevih. Ne moremo oceniti življenja nekoga potem, ko je star sto dni. Ko je star sto dni, je le dojenček, ki ima štiri mesece. Torej, po stotih dnevih ni primerno ocenjevati dela komisije, ki ima petletni mandat. Torej, In mislim, da ni prav, da govorimo o moji komisiji, kajte to ni moja komisija, to je Evropska komisija. In torej, kaj se lahko naučimo iz nedavne preteklosti? Kaj nas je naučila ekonomska in gospodarska kriza? Mi kot komisija smo le ocenili nacionalne proračune in tu smo res skušali biti odgovorni in skrbno pravčiti uh, eh, nacionalne proračune. In ni splošnega pravila, ki bi veljalo za vse države članice. Države članice so, so se med sabo različne. Njihove gospodarske situacije so različne, njihove uh, družbene situacije so različne. In zato smo za tri države si vzeli še dodatni čas za pravčitev uh, proračuna in smo dali še dodatni tri mesečni rok za to, da bodo tudi te države lahko uh, prilagodile svoj uh, proračun. Tu gre za Italijo, Francijo in Belgijo. Začeli smo postopek uh, revizije proračunskih postopkov, ki jih imenujemo šesterček in dvojček. Šesterček in dvojček sta nastala ravno s tem namenom, da bi okrepili gospodarsko upravljanje in ta dva instrumenta bomo izboljšali, zato da boste boljše za gospodarsko politiko, govorimo o evropskem semestru, govorimo o gospodarskem pravnem, govorimo o šestečko, govorimo o dvoječko, govorimo o določenih členih eh, pogodb in z, z, z, zavedam se, da ljudje, ki nas poslušajo, ne vedo, o čem govorimo. Zato menim, da moramo uporabljati manj tehnični jezik, bolj političen eh, jezik, bolj splošni jezik. Nekaj tedna potem, ko smo začeli z delom, smo predstavili investicijski načrt za Evropo. Ta investicijski načrt vključuje 315 milijard evrov in je plot pogajan med Evropskim parlamentom in komisijo. In sam sem uh, o tem spregovoril tudi pred Evropskim parlamentom, ko sem imel svoj uvodni govor 15. julija. Torej gre za 315 milijard evrov, uh, to je obveznost pred evropskimi državljani in to je instrument, ki ga ne gre podcenjevati. Evropska komisija se je z evropskim parlamentom spustila v trajni dialog. Komisija želi biti bolj politična od prejšnje komisije in uh, želi se držati svojih zavez in zato smo se tudi odločili, da bomo pred parlamentom predstavili ta investicijski načrt. Sama eh, struktura je seveda eh, zapletena. Nasplošno pa je bil odziv pozitiven. Eh, je pa seveda težko razumeti vse delčke tega investicijskega načrta, vendar ta načrt bo uspešen, če bo država članice in če bo Evropski parlament, eh, če bodo izkoristili vse možnosti za to, da bodo lahko do konca junija sprejeli zakonodajne akte, ki so povezani s tem načrtom. Naj povem nekaj glede teh zakonodajnih aktov. Eh, komisija in svet bi lahko sama sprejela te zakonodajne akte, vendar pred Evropskim parlamentom sem se zavezal, da bom eh, uporabil metodo skupnosti. To pomeni, da bo Evropski parlament kot so zakonodajalec eh, tesno povezan pri oblikovanju teh zakonodajnih aktov, ki so povezani z investicijskim načrtom. Ta investicijski načrt pomeni spremembo vzorcev doslej, so proračunske linije vsega proračuna upoštevale neposredne subvencije državam ali podjetjem. To bomo sedaj spremenili in sicer subvencije ne bodo več običajen način prenosa javnih sredstev eh, z evropske nacionalno raven, temveč bodo sredstva neposredno prišla v realno gospodarstvo. Nisem si želel, da bi komisija sama uh, odločila, katere projekte bo uh, financirala zdelo se nam je uh, pametneje to prepustiti institucijam, ki so bliže uh, eh, temu, kar se dogaja in tudi želeli smo, da države članice sodelujejo pri tem načrtu in pri izbiri projektov. In upam, da, da se bo to tudi zgodilo, da razpravljam z eh, predsedniki vlad in upam, da bomo imeli uspešno sodelovanje. In tudi paktu eh, za stabilnost in rast smo dali pravi pomen. Investicijski načrt dopolnjuje uh, ta pozitivni eh, trikotnik, kot temu rečem. Torej, ne gre za to, da povečujemo uh, dolgove in proračunski premačaj. Ne, gre za to, da delujemo na strukturnih reformah, vendar strukturne reforme niso dovolj, potrebujemo tudi druge stvari za fiskalno konsolidacijo in za to, da dosežemo uh, gospodarsko rast. Okay torej strukturne reforme niso uh, dovolj, potrebujemo politiko, ki je usmerjena v gospodarsko rast in zato smo želeli ustvariti torej, ta trikotnik, ki bo poskrbel za proračunsko konsolidacijo. Povečali smo fleksibilnost pakta za stabilnost in rast. To smo predstavili v spročilu komisije 13. januarja. Ne zato, da bi spremenili pravila pakta za stabilnost. Gre za to, da moramo upoštevati, da potrebujemo rast in naložbe. Jutri bomo sprejeli uh, novo besedilo glede pobude za zaposlovanje uh, mladih ta pobuda doslej eh, še ni se dovolj razširila. In eh, vključili bomo v to tudi komisarja za socialne zadeve. In to bomo tudi jutri predstavili v našem sporočilu. ne bi si želel, da bi komisija dajala lekcije državam članicam. Ne. E, želel bi si, da bi se skupaj naučili bolje upravljati skupno valuto. Gre za dialog, gre za razpravo, ki jo potrebujemo. Komisija mora povedati, kaj si misli, mora sprejeti odločitev, ko je to uh, potrebno, vendar si želimo več dialoga med komisijo, svetom in Evropskim parlamentom in nacionalni parlamenti. Zlasti, ko gre za to, da dajemo uh, priporočila za posamezne države. V preteklosti je bilo dosti krat tako, da so bila ta priporočila oddaljena od realnosti držav članic in ravno zato Eh, sem prosil komisarje naj eh, ne ostajajo v svojih uradih v Bruslju, naj potujejo po državah članicah, naj se spoznajo z realnostjo držav članic, naj stopijo v stik tudi socialni partni v državah članicah. In eh, torej tako moramo postopati, ko gre za priporočila za posamezne države ali pa tudi za splošna priporočila komisije in sveta. Naša pravila morajo biti čim bolj predvidljiva, zato da bodo učinkovita. In pravila morajo vsi upoštevati, vse eh, vlade, naj se gre za nove eh, vlade ali vlade z več izkušenj. Torej, pravila moramo izvajati v vseh državah članicah in ne moramo enostransko kakšna pravila kar odpisati. Seveda je uh, treba preverjati izvajanje pravil. V Evropskem parlamentu sem obljubil, da če imamo prilagoditev nekih pravil, moramo imeti vedno predtem uh, eh, oceno tvegan na družbo. Uh, vedno moramo razmišljati o socialni razsežnosti naših pravil, zato da bomo dosegli ravnovesje evropskega projekta in napredek, ki si ga želimo. Evropski svet mi je decembra naložen naj skupaj z predsednikom Evromočja in ECB pripravim poročilo o okrepitvi gospodarske politike. In Evrops, predsednik Evropskega parlamenta uh, je tudi, si tudi, torej vsi si želimo uh, tesnejšega sodelovanja. Ne bi želel predolgo govoriti danes do povdan, kajti ta dogodek je smiselen samo, če predsednik komisije posluša, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu, ampak To v glavnem že vem, predvsem pa v nacionalnih parlamentih, kar zadeva obdavčitev, skupno politiko, evropski semester, dvojček, šestorček in tako dalje. Nisem tu, da bi govoril, ampak predvsem zato, da bi poslušal. To se namreč ne dogaja vsak dan. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you. Financa <clears throat> Juncker. Hvala lepa, gospod Juncker. Sedaj prehajamo na kratke uvode treh poročevalk in poročevalcev. Začeli bomo z gospo Beres. Sledila bo gospa Čigane, potem pa še gospod Bartle. Gospa Beres je prva. Izvolite. Merci, l'excellence économique d'avoir la bonne politique économique. Et ce débat est en train de... Se upravičujemo, prišlo je do tehnične napake v tem, torej tu gre tudi za koncept eh, neutralne fiskalnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da takrat, ko države članice razpravljajo o svojih proračunih za naslednjo eh, leta, pogledajo, kakšna je situacija v stanju unije in da opredelijo takšne ekonomske politike, kot jih potrebujejo. V Evropski uniji nimamo takega eh, proračuna in zato eh, je rezultat skupnih gospodarskih politik držav članic tisti, ki šteje. In e, v EU stalno gledamo na to, kaj, e, kakšen je seštevek vsega, kar je bilo narejeno. Ampak to, kar potrebujemo, je pa naslednje. Med Evropskim parlamentom, s nacionalnimi parlamentom, s e, svetom, s komisijo moramo oblikovati jasno vizijo tega, kar potrebujemo. To pa ni pravilo. Pravilo ni tisto, ki bo prineslo tako vizijo. Takšno vizijo bo prinesla inteligentna razprava o eh, izvajanju gospodarske politike. Eh, o teh eh, vprašanjih govorim v svojem poročilu tudi. In potem seveda moramo govoriti tudi o pravilih, ki jih imamo, kajti pravila morajo biti tudi v srcu naše demokratične razprave. In tu bi želela povdariti dve pomembni dimenziji. Prvič. Eh, kaj, eh, kaj predstavlja postopek makroekonomskega neravnovesja. Eh, tu se sedaj obračam na strokovnjaka, na komisarja Oli Arena, ki je podpredsednik, on je tudi odgovoren za odnose z nacionalnimi parlamenti. Torej, gre za to, da se identificirajo vse, da vsi izzivi, ki jih predstavljajo razlike med državami članici, ampak razlike tudi potrebujemo. Torej, ta postopek povezan z makroekonomskimi neravnovesi, eh, je mogoče voditi postopno. Eh, bolje se osredotočiti na ta postopek, kot pa govoriti o eh, spilovarju. In tu gre eh, za odnos tudi med Evropsko komisijo in državami članicami. Ta odnos mora določiti ustrezne reforme, Eh, tako da se bomo lahko soočili s trenutnim problemom deflacije v evrskem območju. Če že potrebujemo makroekonomsko nerodovesje, mora biti eh, takšno, eh, ki bo omogoč, eh, omogočilo organizirati konvergenco vseh. Druga pripomba pa se nanaša na delovanje teh pravil. Eh, gre za vprašanje strukturnih reform. V tem spreminjajočenem svetu se nihče ne more eh, privoščiti, da ga ščiti evro. Vsak mora upraviti svojo domačo nalogo. Ampak vprašajmo se, kako učinkovito je to delo, ki ga upravimo doma. Ali imamo v demokratičnih državah kakšno željo po trojki eh, ali v demokracijah, kjer so nacionalni parlamenti v samem srcu političnega režima prepričani, da je najboljši način eh, imeti take reforme, ki jih usiljujejo od zunaj. Ne, več kolektivne inteligence potrebujemo, o tem je ravno kar govoril tudi predsednik komisije. Torej, vse to delo je zelo pomembno, je bistvenega pomena. Zato, da si oblikujemo inteligentna pravila, ki nam bodo omogočila oblikovati vizijo Eh, gospodarske politike v celotni Evropski uniji. To nam bo omogočilo eh, več manevrskega prostora, eh, to nam bo omogočilo tudi upoštevati trenutne situacije. Kot sem rekla, potrebujemo inteligentnejša, enostavnejša pravila, ki bojo temeljila na zaupanju in ki bodo omogočila več konvergence. Ta parlament se je vedno boril, no, in mislim, da nam je tu gospod Juncker zavesnik. Eh, vedno smo se borili za metodo skupnosti, kajti eh, če te metode ni, trpi demokracija. To vidimo pri Evropskem mehanizmu stabilnosti, to vidimo tudi pri drugih mehanizmih, ki smo jih ustvarili izven pogodbe. Naj se še enkrat dotaknem prihodnosti. Naj povem, da upam, da bo ta razprava o uporabi pravil takšna, da ne, da ne bo zameglila drugih pomembnih vprašanj, kajti Evropska unija mora imeti ustrezna orodja za boj z izzivi v prihodnosti. Zato moramo biti objektivni. Tu zlasti mislim na pravilo enega odstotka zmanjšanja dolga če imajo države stopno zadolženosti 60 odstotkov BDP, ne glede na rast oziroma eh, inflacijo, vidimo, da to pravilo enega percenta predstavlja določen handicap. Potem eh, je, je tu še socialni stebr. O, predsednik o tem veliko govori, tu ga podpiramo. Potem je pa tu še vprašanje proračuna evrskega območja. Naj dodam eno besedo eh, fiskalna zmogljivost. Ne v angliškem pomenu te besede, ampak eh, v francoskem pomenu taxation union. Kaj ti? Če ne bomo tega vprašanja reševali skupaj, si bomo zožili manevrski prostor. Upam, da bo naša razprava odprla pot k boljšemu gospodarskemu upravljanju, k pravi gospodarski politiki. Eh, tako da ne bomo samo prenašali to, kar se nam zgodi, ampak da se bomo sami odločali o najboljših poteh v tem globalnem kontekstu. In eh, Tu ne smejo biti trgi tisti, ki eh, bodo vodili naše razmišljanje, ampak dobrobit naših državljanov v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Beres. Zdaj pa gospa Čigane. Thank you, Mr. President. Honorable Spoštovani predsednik, predsednik Evropske komisije, komisar Ren, dragi kolegi. Počaščena sem, da vas lahko nagovorim v imenu predsedstva, v imenu Latvijskega parlamenta, ki ima tudi parlamentarno razsežnost znotraj našega predsedovanja. Začela bom z nečim, kar je pravkar omenila gospa Beres. In sicer Govorila je o viziji za gospodarski razvoj. Dejala je, da je to prisotno v ZDA in do neke mere manjka v EU. S tem se strinjam. Mislim pa, da je evropski semester tisti, ki že ponuja nek inštrument. Morda v celoti ta inštrument ni uporabljen, ampak ta letni pregled rasti Pogledala sem si letni pregled rasti za leto 2015, to je nedavno objavila komisija in vidimo tri glavne stebre, ki se z njimi strinjamo v našem parlamentu. Najprej eh, podpora rasti in razvoju, gospod Juncker je govoril o tem, potem eh, ponovna zaveza strukturnim reformam, to je vedno zelo težavna tema, tako za nacionalne vlade, kot tudi za nacionalne parlamente. Tretjo pa je nadaljevanje z fiskalno odgovornostjo, nadzor nad eh, dolgom in primankljajem. Bistvo moje predstavitve danes je, kako lahko nacionalni parlamenti prispevajo k doseganju tega cilja, in eh, nadzorovanju izvajanja teh ciljev. Nova komisija je začela s svojim delom z veliko zavezami, ki tesneje vključujejo nacionalne parlamente. Gospod Timmermans, prvi podpredsednik komisije, je bil včeraj v Rigi in govoril na zasedanju Kozaka. Ponovno je povdaril to zavezo in resnično se veselimo tega tesnejšega sodelovanja z Evropsko komisijo tudi pri nadzoru glede dela evropskega semestra. Sedanje delo evropskega semestra daje ogromno priložnosti nacionalnim parlamentom, da se vključijo, vendar samo, če obstaja tradicija parlamentarnega nadzora v nacionalnih parlamentih, ko gre za delo EU. Žal, pa sem od mnogih kolegov iz nacionalnih parlamentov, iz odborov za evropske zadeve slišala, da je še vedno preveč nacionalnih parlamentov, ki se čutijo posem izključene od evropskih politik. Tudi ne čutijo, da lahko sodelujejo v postopkih sodelovanja, ki jih predvideva evropski semester. Po mojem mnenju je glavna priložnost evropskega semestra ta, da ustvarja pozitiven in ne negativen pristop do fiskalne stabilnosti, usklajevanja gospodarskega upravljanja in nujnosti izvajanja strukturnih reform. Po mojem mnenju smo vse predolgo na te inštrumente gledali negativno v državah članicah. Običajno so se države članice le postopno prilagodile temu. Države so se bale, da bodo odrezane od finančnih trgov, ampak ne sme biti tako, kajti to razočaranje nacionalnih parlamentov, ki imajo občutek, da jih nekdo, ki je močnejši, potiska ob stran, to se nekako prenese na družbo in ljudje so prepričani, da reform ne potrebujejo zaradi sebe, pač pa, da je to nek abstraktni bruselski aparat, ki to zahteva od njih. Tako ne sme biti in to je tudi zelo nevarno. Rada bi citirala Filipa Stefansa, ki je v Financial Times zapisal, po uspeh populizma je propad mainstream politike. Zato je potrebno sodelovati z nacionalnimi parlamenti, svetom, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo ki morajo vsi skupaj zagovarjati to našo politiko. Ta politika se morda včasih zdi suhoparna in neprivlačna. To smo včasih videli v nekaterih državah članicah, kjer je privlačnost populizma na usponu. Vendar pa je edini način ta in nacionalni parlamenti morajo prevzeti to, da politiko razložijo prebivalstvu in da se odpre prostor za potrebne strukturne reforme, da se o njih pogovarjamo in da nadziramo njihovo izvajanje. Če omenim zgled iz svoje države, ko so arhitekti sodelovanja nacionalnih parlamentov v EU iskali primere, kako bi strukturirali to naše sodelovanje, so se na srečo obrnili k skandinavskim državam, kjer je sodelovanje nacionalnih parlamentov pri oblikovanju evropskih politik dejstvo. Evropski semester nam daje veliko priložnosti. Najprej, da pregledamo eh, položaj in stališče nacionalnih vlad. Pomembno je, da sodelujemo tudi ko nacionalne vade predstavljajo osnutek proračuna, kot je omenil gospod Šulc, da se tudi mi seznanimo, tudi ko gre za konvergenčne programe. Ne na zadnje, pa potrjujemo tudi stališče vlade, ko gre za priporočila za posamične države. Tudi to je zelo pomemben inštrument. Ali lahko v tem primeru čutimo nekako za svojo to odločanje. Ne še, ampak mislim, da smo na pravi poti. Še kar zadeva strukturne reforme, kot vemo, obstajajo različne ocene, ampak nekatere pravijo, da samo 10 do 15 odstotkov vseh priporočil uresničimo. To je veliko premalo. Mislim, da imajo nacionalni parlamenti zelo pomembno vlogo, ki jo morajo odigrati, zlasti pri izvajanju teh priporočil za posamične države. Zato pozdravljam obljubo gospoda Timmermansa, ki jo je včeraj dal v našem parlamentu, ko je dejal, da bo pogosto obiskoval prestolnice in se tam pogovarjal o vprašanjih, vključno za strukturnimi reformami da bo o tem razpravljal z nacionalnimi parlamenti, zato da lahko odpremo politični prostor za zelo potrebne reforme, zato da bo EU delovala učinkovito. Hvala lepa. Herzlichen ja, Dank, Frau Kollegin Cigane. Najlepša hvala, gospa kolegica Cigane. Besedo ima kolega Bartle. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospodje predsedniki, gospe in gospodje. Evropa je trenutno v slabem položaju. Motor sodelovanja pokašljuje. Trenutno se zgolj govori o krizi in v nacionalnih parlamentih se krepijo protievropski sentimenti. To pomeni, da imamo pred seboj še bolj pomembno nalogo, kako združiti Evropo, kako sploh na področju proračunske politike, finančne politike stvari izboljšati. To nas na tej konferenci še posebej zanima. Trenutno imamo pred seboj precej nalog in tudi precej pravil, ki pa jih je treba začeti izvajati dovolj izhodišče, da Evropo in monetarno unijo spravimo iz teoretskega okvira v, de, v realnost. Kako to storiti? Kakšni so cilji na področju finančne in proračunske politike? Po mojem mnenju, stabilnost in rast. To so ključni besedi. Tri ključna področja mm, sem izpostavil, kjer lahko storimo velike korake naprej. Konsolidacija proračunov, strukturne reforme in pa več naložb nova komisija se želi posvetiti tem tematskim področjem, ampak pomembno je, da nobenega od treh ne zapostavimo. Le tako bomo lahko izvajali koherentno politiko. Konsolidacija proračunov. Še nedavno smo zaradi akutne nevarnosti e, krize evra pripravili pakt o stabilnosti in rasti. Dve leti potem pa vidimo, da gre razprava v drugo smer. Gre v bolj fleksibilno izvajanje pakta za stabilnost in rast. Kriza evra je samo nekaj mesecev za nami in določene struje že načenjajo mastrihtske kriterije. Ampak jaz sem do tega skeptičen, kajti zdi se mi, da je treba stvari začeti izvajati ta naloga je zdaj pred nami. Včasih bo to boleče in včasih bo to preneslo neželene in um, nepriljubljene ukrepe strani parlamentov in pa vlad. Ampak to je neizogibno, če želimo izboljšati zaupanje v Evropski uniji. Gre za kredibilnost, za verodostojnost celotne evropske politike in verodostojnost je ključnega pomena. V Nemčiji številni opazovalci kritično gledajo na odkup obveznih strani Evropske centralne banke. Bolje bi bilo, če bi program Evropske centralne banke pomenil oziroma bil povezan z nujnimi strukturnimi reformami v državah članicah. Za stabilnost evrskega območja bi bilo bolje, če bi tiste države, ki imajo proračunske primankljaje, um, dobile nalogo, da te primankljaje zmanjšajo in da se ne daje več manjerskega prostora. Mislim, da ima tukaj komisija kot ehm, varuh pogodb veliko odgovornost. Nekateri boste zdaj rekli, ja, Nemci zgolj gledate na konsolidacijo in na proračunsko stabilnost in zanemarjate gospodarsko rast. Ampak to ni res. Trajnostne reforme, ki bodo imele za posledico gospodarsko rast in pa stabilnost, sta dve stvari, ki sta nedomno povezani. In strukturne reforme je treba izvesti, prej ali slej. Vedno znova slišimo argumente, da strukturne reforme ovirajo gospodarsko rast in da niso v sozvočju z stabilnostjo. Na kratek rok to morda drži. Na kratek rok strukturne reforme morda res nimajo kakšnih pozitivnih proračunskih posledic. Na srednji in dolgi rok pa imajo takšne posledice. V Grčiji, Španiji, oziroma v Nemčiji smo zaradi eh, reforme Agenda 2010 uspeli izvesti strukturne reforme, ki so pomagale k boljšemu podjetniškemu okolju. Podjetja ustvarjajo rast in če podjetja ustvarjajo rast, potem lahko država pobere tudi davke. Storiti moramo vse, zato da bodo strukturne reforme uspešne po celotni Evropi in mislim, da lahko na podlagi trenutno veljavne zakonodaje strimo marsikaj. Evropski semester s svojim ključnim ukrepom priporočil po državah je ustrezen okvir za to. Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je skupaj z gospodarskim ministrom pripravil priporočila, kako evropski semester še izboljšati. Naprimer, kako izboljšati in nagrepiti dvostranski dialog med državami članicami in komisijo eh, in to v času pred priprava priporočil. Prav tako ministr Švajble priporoča, da se osredočimo na ključna področja, ki bi jih komisija potem preučila in državam razložila, kaj lahko izboljšajo. Seveda pa je treba priporočila izvajati oziroma najprej pripraviti zelo specifično. Gospod Čigane je v svojem govoru to omenila in s tem se posebno strinjam. Gre za to, da moramo države tudi spodbuditi k temu, da se držijo priporočil, ki jih izda komisija. Tudi to je moja predhodnica že omenila in s tem se popolnoma strenjam. V Grčiji se večkrat omenja, da trojka zgolj sili državo k vrčevanju, ampak to ni res. V Grčiji je marsikaj šlo narobe. Tega ne moremo zanikati. Ampak če sem nekoliko slikovit, če se zrezek v ponvi žge, zato ni kriv mesar. Seveda so strukturne reforme boleče, ampak reforme je treba izvesti. Dosledna konsolidacija nacionalnih proračunov in izvajanje strukturnih reform v okviru programov je nekaj, kar v bistvu Evropska unija uh, ima ugrajeno v svojo zakonodajo, v svoj sistem in države se morajo tega držati. Zdaj pa še tretji vidik, krepitev naložb. Dejal sem že, da sta proračunska stabilizacija in pa gospodarska rast ključna elementa. S tem pa je povezano tudi, s tem povezano tudi povečanje naložb. Samo na ta način bomo lahko izboljšali javne finance. Ampak to je politika manjših ampak konkretnejših korakov. S tem bomo dosegli veliko. Po celotni Evropi potrebujemo več naložb. In glede na hiter razvoj na globalnih oziroma globaliziranih trgih, potrebujemo še več naložb in še več uh, inovacij. Predlog gospoda Junkerja in komisije gre za to pravo smer. V pobudi se omenja odprava upravnih ovir, ampak o tem smo zaenkrat govorili premalo. To je zame zelo pomembno. Ob koncu pa bi omenil še en drug vidik celotne razprave o naložbah. Vidik, ki mi je zelo blizu. Če ga pozamem v enem stavku. Potrebujemo več naložb, ki pa jih ne smemo financirati z novimi dolgovi. Prepričan sem, da teh novih izdatkov ne moremo financirati z novimi dolgovi to so stvari, ki jih moramo počasi, korak za korakom, vgrajevati v nacionalne proračune. In to je tudi pot, ki smo jo obrali v Nemčiji. Naložbe na dolgi rok, ki jih financiramo z dolgovi, nas bodo privedle v težave. In v nemški proračun smo že leta 1969, oziroma um, v nemško zakonodajo smo že 1969 leta vnesli to zlato pravilo, ki se ga držimo do danes. Seveda, Obstajajo tudi razlogi za financiranje naložb z dolgovi, ampak pri tem moramo vedeti, da smo pristop, ko se dolgovi razdelijo na dobre in pa slabe, eh, vedno spodletev. V Nemčiji smo leta 2009 v ustavu zapisali dogovor o ustavitvi dodatnega zadolževanja. Ključnega pomena pri tem pa je seveda, da proračun postane uravnotežen. Če se spirala zadolževanja ne bo ustavila, ne bo evrsko območje nikoli stabilno. Danes imamo veliko zelo pametnih ekonomistov, ki nam svetujejo, da bi zaradi nizkih obresti vseeno šli po poti zadolževanja. Ampak, gospe in gospodje, ali lahko ti ekonomisti zagotovijo, da bodo čez 20, 30, 40 let obresti še vedno tako nizke kot danes. Še danes plačujemo uh, obresti za zadolževanje, ki smo ga sprejeli pred 50 leti. In na to moramo misliti tudi zdaj. Hvala. Hvala, gospod Bartle. Gospe in gospodje, zdaj smo slišali že kar nekaj prispevkov in kot sem že omenil, bomo postopali po naslednjem postopku. Najprej dva kolega iz nacionalnih parlamentov, potem pa kolega iz Evropskega parlamenta. Prosim, da se držite predpisane dolžine govora, dve minuti. Najprej bo na vrsti gospod Blaha iz Slovaškega parlamenta, potem pa še iz Portugalskega parlamenta gospod Kabrita. Tema pa sledi gospod Kalimec iz Estonskega parlamenta. Potem sledi gospa Rodriguez iz Evropskega parlamenta. Mislim, da sem vse prav povedal. Gospod Blaha je prvi. Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom sledil na svete gospoda Junkerja, gospoda predsednika. Bom, bom bolj političen in manj tehničen. Najprej bi čestital novi grški vladi, vladi Sirize ta velika zmaga levice, stranke, ki je proti vrčevanju, bo pomagala, da bo Evropa postala bolj stabilna, bolj demokratska in uh, bolj uspešna. Pomembno je, kako se odzovemo na težave. Kot je dejal Karl Marx, je Evropa ključnega pomena. Danes v Evropi vidimo, da gre za vrčevanje, za neoliberalizem. Uh, ampak ljudje imajo tega dovolj. To lahko vidimo v Španiji, v Grčiji, vsak osod. Ekonomska kriza je nastala zaradi neoliberalizma in tega ne moremo rešiti še več neoliberalizma. Škandalozno bi bilo, če bi tem to dopustili. To je dejal Jürgen Habermas. Obstajajo že pozitivni znaki, ki bi lahko prevedli do socialne unije. Naprimer, pobuda, ki jo poznamo na Slovaškem. Potem imamo tukaj še Evropski sklad za strateške naložbe, kar je prav tako zelo obetaven signal. Pa potem FTT, predlog, s katerim bi lahko eh, bogatstvo prenesli od finančnih institucij na običajne ljudi. To podpiramo. No, po drugi strani pa imamo tudi nasprotne znake, ki so lahko zelo nevarni. Strogi varčevalni predpisi ogrožajo rast. Tako meni TTIP, prostotrgovinski sporazum ZDA, bo nevaren za evropski socialni in zeleni model beseda trojka pa je postala neka zmerljivka. Zdaj smo na zgodovinskem križišču in ljudje nam kažejo, kam si želijo. Poglejte si Sirizo, poglejte si Podemos. Mislim, da treba spoštovati te reš, eh, spremembe. Vprašanje, ki ga imam, je, kako se bo komisija odzvala na ta obrat v levo, ki ga vidimo v Grči in ki se bo nadaval po celotni Evropi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kabrita. Thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom govoril po portugalsko, če lahko. V tem Evropskem parlamentarnem tednu, no, lahko govorim po portugalsko, lahko pa tudi nadaljujem po angliško, bo morda lažje. Evropski parlamentarni teden je torej pred nami. To je teden, ko lahko prisluhnemo uh, ljudem, ko lahko prisluhnemo demokratični tradiciji solidarnosti, solidarnosti za Evropo. V zadnjih letih so ekonomske politike, ki jih je izvajala komisija, privedle skoraj do razgradne evropskega demokratičnega ideala privedle so v stagnacijo in do tveganja za deflacijo v Evropi. Z portugalskega vidika lahko povem, da je bil sistem na podlagi trojke napaka, ker je bil uperjen proti demokrati, demokraciji, proti evropskim tradicijam. In mislim, da bi se morali vrniti na drugo pot, na pot demokratične razprave, na to vrstnega na pot vrstnega upravljanja in na razpravo s parlamenti. Mislim pa, da se zdaj stvari spreminjajo na bolje. Videli smo pozitivne signale. Zadnje odločitve Evropske centralne banke, dajejo večjo moč monetarni politiki, podpirajo razvoj, podpirajo likvidnost na finančnih trgih in pa finančno stabilnost. Rešitev ni v tem, da morajo državljani plačevati za napake bank, kot se je to dogajalo v zadnjih letih. Druga pozitivna rešitev je načrt za naložbe, ki ga predstavlja gospod Juncker. Mi to zelo podpiramo, kajti politika naložb je dobra, treba jo okrepiti. To je ideja, po kateri bi okrepili strukturne naložbe na področju energije, transporta, digitalnega gospodarstva. To so ključne stvari. Še zadnja stvar. To je prava pot. Pot fleksibilnosti, s katero lahko podpremo rast in zaposlovanje. Varčevanje ni prava pot. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kalimec. Okay. Thank you. Najlepša hvala. Mislim, da se ne smemo odmakniti od politik, ki so privedle do blaginje za naše prebivalstvo skozi zgodovino. Tukaj gre za ključna načela. Vladavina prava, eh, demokracija in pa eh, podjetništvo. To so načela, ki smo se jih držali v zadnjih 25 letih in posledično je naše gospodarstvo zraslo. Prehiteli smo Portugalsko in kmalo bomo tudi Španijo. Torej, sistem deluje. Podprl bi uh, odbor, ki pravi, da ne smemo slediti uh, spremembam, ki jih vidimo na jugu Evrope. Ne smemo slediti Siriziji. Ampak se moramo držati načel, ki so nas privedla uh, do sem, kjer smo. Grčija ne bi smela dobiti novega denarja, če zato ne bo uvedla ustrezni sprememb. Ne vidim nobene potrebe potem, da bi spreminjali sodelovanje med komisijo, ECB in pa mednarodnim uh, denarnim skladom. Uh, Morda bi zgolj spremenili ime iz trojke v trio in to bi bila neka čustvena sprememba. Hvala. Najprej hvala, gospod Kalemec, hvala tudi za to, ker ste se dojali v predpisanega časa. Gospod Rodriguez. Good morning. I have two questions. Dobar dan. Dve vprašanji imam za gospoda Junkerja, predsednika komisije. Kot veste, sem bila z vami leta 1997, eh, ko ste prvič predlagali koordinacijo ekonomskih politik. Od takrat se je zgodilo precej stvari. Lizbonska strategija, strategija Evropa 2020, pomembne reforme pri gospodarskem upravljanju in tako naprej. Začeli smo tudi z reformo gospodarske in monetarne unije. Zdaj pa vidim dve prioriteti. Ena od teh je, da moramo uravnotežiti evropski semester. Evropski semester ne smemo uporabljati samo za fiskalno konsolidacijo, ampak tudi za razvoj eh, oziroma za zagon rasti in za stvarjanje novih delovnih mest. Moje vprašanje je, ali lahko nacionalni parlamenti in Evropski parlament računamo na bolj uravnotežene gospodarske smernice in smernice za zaposlovanje. Ob tem pa imam, vidim še drugo prioriteto in sicer da evropski semester oplem, eh, opremimo z ustreznimi ukrepi za izvajanje. Vi ste že predstavili načrt za naložbe, ampak zagotoviti je treba, da bo načrt postal realnost. Treba je tudi uporabiti pravila za stabilnost in pa vse elemente znotraj teh pravil. V rokah imate pomembno zgodovinsko nalogo in sicer, da ustvarimo gospodarsko in monetarno unijo. Zato vas sprašujem, ali menite, da boste lahko te razlike, ki so ekonomske, socialne, pa tudi politične, nadomestili oziroma res Eh, ustvarili politiko, ki bo privedla do konvergence. Hvala. Upam, da bom pravilno izgovoril ime kolega Caši. Še enkrat. Gospod Caši Orinskas iz Litovskega parlamenta. Upam, da sem pravilno odgovoril ime kolega, da to ne bo šlo v prazno ta poziv. Najlepša hvala, gospod predsednik in eh, dober dan, gospe in gospodje. Ta sestanek je izjemno koristen in eh, je organiziran v pravem času. Ali smo se iz krize kaj naučili? Smo se sploh kaj naučili? Kdaj bomo ustvarili nov zagon in v katero smer bomo šli? Vemo, da je trenutno politično okolje Evropske unije precej nestabilno in to se bo še slabšalo. Kdo vlada Evropi? Kaj vlada Evropi? Gospodarstvo ali politika? ali imamo dovolj virov za to, da se da Evropo ukvarja oziroma upravlja politika. Bili smo priča krizi, ampak ta kriza se ni začela v Evropski uniji. In pomembno je, da danes odkrijemo vse razloge, zakaj je do krize prišlo. In da potem tudi ustrezno razumemo, zakaj se gospodarstvo ZDA krepi, naše pa ne ali počnemo pravilne stvari. Kriza je pokazala, da evropski socialni in eh, politični model morda ni najbolj ustrezen, kajti razlike med najbolj revnimi in najbolj bogatimi so največje od konca druge svetovne vojne. Ta razkorak pa se še veča. Tudi politični razkorak se veča. Priča smo Evropi dveh hitrosti tisti, ki so glasovali za evropsko pogodbo, so glasovali za več socialne povedanosti in za več socialne varnosti. Ali je težava v tem? Treba je ustvariti socialno Evropo v vseh državah članicah. Treba je okrepiti gospodarsko upravljanje, sploh vsebinsko gledano. Zgodovina nam kaže, da je poglabljanje socialnih težav skozi zgodovino bilo vedno zelo pomembno in zato je treba zagotoviti socialno upravljanje. Če tega ne bo, potem tudi gospodarsko ne bo uspelo. V nekaterih državah članicah se socialni zaščiti, socialnemu varstvu namenja zgolj 11 tisoč evrov, nekaterih pa 800 tisoč evrov. In to so razlike, ki jih je treba odpraviti, tako da bodo ljudje zopet zaupali v evropski projekt. Hvala. Naslednji kolega iz francoskega parlamenta. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Zaradi te recesije opažamo že tri leta v evropskem območju, da sama koordinacija pravil ni dovolj, ampak da je treba eh, oblikovati skupno makroekonomsko diagnozo, tako da bomo globalne politike bolje prilagodili evrskemu območju. Eh, nobeno eh, pravilo, ki je trenutno v pogodbi, ni ustrezno za to, da bi našli rešitve za to situacijo. Kot je rekel Jean-Claude Juncker, potrebujemo eh, Eh, gospodarsko vladanje, zato da bi lahko oblikovali ustrezne politike. V eh, Evropski uniji eh, smo izvajali politike varčevanja in zmanjševali stroške dela, ampak te politike lahko prinesejo rezultate takrat, ko jih lahko država sama vodi. Ampak, ko to vsi počno istočasno, pa je rezultat takšen, ko ga žal poznamo. Se pravi, recesija, in pa tudi eh, nevarnost deflacije. In to pomeni, da moramo v Evropi ustrezno uskladiti svoje gospodarske politike, zato da bomo ponovno sprožili rast in da bomo dali tudi prednost eh, ustvarjanju novih delovnih mest in pa rasti. In da bi eh, z našim srečanjem tudi prispevali k večji legitimnosti sprejetih odločitev, pa moramo priti do nekega ključnega trenutka, junija recimo, ko se ko komisija da priporočila o programu stabilnosti in potem decembra poletnem eh, pregledu rasti, eh, moramo imeti sestanke, tako da bomo res lahko razpravljali o eh, najpomembnejših usmeritvah za naslednje leto. Vendar pa eh, moramo veliko narediti, veliko naporov bo še potrebno, da bo Evropa ponovno postala to, kar je vedno bila in to je eh, kontinent rasti in solidarnosti. Hvala. Naslednji kolega Čurković iz Hrvaškega parlamenta.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 Zelo pomembno je ponoviti, da se realni gospodarski problemi rešujejo s strukturnimi reformami in s večjo konkurenčnostjo. Nacionalne realnosti in nacionalna politika na Hrvaškem pa pričakuje, da bo eh, prišlo do pospešenja investicijskega ciklusa. Pričakujemo tudi večjo učinkovitost, večno enakost in večno transparentnost v tem novem ciklu. Posem jasno je, da samo gospodarska rast in eh, samo konkurenca lahko zagotovita napredek, ne samo na Hrvaškem, ampak v vseh državah, tako v evrskem območju kot izven njega. Vrčevanje je postalo zavora, to je očitno. Zavarovanje je postalo zavora, vrčevanje je postalo zavora in sedaj je samo 10 do 15 eh, odstotkov priporočil izvedenih. In analize kažejo, da se je izkazalo, da 50 odstotkov priporočil ni neizvedljivih, neučinkovitih. In mogoče je to en od ključev reforme in to je mogoče tudi ključ tega pristopa, ki je potrebno vse. Vsa priporočila bi morala upoštevati nacionalne posebnosti. In sedaj opažamo, da je vedno več sprijetih priporočil, vendar pa mora njihovo izvajanje biti takšno, da eh, bo tudi dosežen ustrezen učinek. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Delano iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospoda predsednika. Danes imamo zelo zanimivo razpravo o prihodnosti Evrope in njenih držav jutrišnje gospodarstvo bo temeljilo na inovacijah. Te inovacije pa bodo seveda morale biti usmirjene k odpiranju novih delovnih mest. Inove, eh, inovacije pa pomeni temeljno raziskovanje, eh, uporabno raziskovanje eh, in pa tudi inovacije v industriji. In res je, podjetja, je eh, zelo pomembno v, v tej verigi. Podjetje je tisto, ki ustvarja bogatstvo, ampak to ne poteka linearno. Eh, nekatere velike eh, skupine so dovolj močne, da lahko proizvajajo in ustvarjajo inovacije istočasno, vendar pa majhna in srednja podjetja tega ne morejo in to je zelo pomembno. Moje vprašanje je naslednje. Kaj bo naredila Evropa, da bo majhnim in srednjim podjetjem eh, omogočila, da se bodo bolj razvila in da bodo bolj inovativna. Ali je možno zagotoviti javna sredstva? Mislim, da je to mogoče. Mogoče je najti eh, vire eh, v okviru boja proti davčnim otajam, je mogoče najti taka sredstva, pa tudi lasna sredstva zelo mi je žal, da vse države Evropske unije niso eh, podprle davka na finančne transakcije, kajti mislim, da bi na ta način lahko ustvarili pravo evropsko enotnost. Hvala lepa. Najprej hvala, gospod Drno. Zdaj pa potem prvem krogu zopet najem besedo gospodu predsedniku komisije ki pa nas bo, kot je dejal, po tem eh, prispevku zapustil. Mi pa bomo nadaljevali z razpravo. Gospod Juncker. Ja, Gospod predsednik, ugotovil sem z zadovoljstvom, da večina govornikov soglaša s pristopom komisije, se pravi ta trikotnik med eh, konsolidacijo proračunov, strukturnimi reformami, in pa med naložbeno politiko, ki skuša ustvariti nova delovna mesta in pa rast. V povezavi z programom naložb, programom za naložbe bi omenil, da ste verjetno že opazili, da to ni program, ki bi ga financirali z dolgovi. Ravno obratno. Gre za program, ki že ima v sistem vključen denar iz evropskih sredstev in ki naj bi pomenil poziv, spodbudo za zasebni sektor, da začne z nami sodelovati. Ampak to je politika, to je realnost. In prvi korak je, da verjamemo, da obstaja dovolj sredstev, da obstaja dovolj kapitala. Vse to je res, ampak kapital ne prihaja do gospodarstva, ne prihaja do majhnih in srednje velikih podjetij, oziroma vsaj ne v dovolj veliki meri. To je ta glavna podmena. Treba je mobilizirati kapital, sredstva, da pridejo do gospodarstva ampak to moramo storiti brez dodatnega zadolževanja. Takšni programi, torej zadolževanjem, bi pomenili veliko nevarnost, kajti to so stvari, ki, se, ki hitro uidejo izpod nadzora in potem imamo že požar, ki se je začel z majhnim plamenom. Vse to smo se že naučili iz vseh neuspešnih programov za naložbe iz 70-ih let prejšnjega stoletja vse to gre v to smer. Ah. Jaz ne zagovarjam proračunskega vrčevanja. Ozir. Kaj ti vrčevanje ni cilj samo po sebi. Tako vrčevanje vodi k socialnim težavam, ki so nezdrave in ki potem povzročajo škodljive posledice. Uh, Eh, pride do razbitja eh, socialne povezanosti v naših družbah. Ampak sem pa proti tistim, ki trdijo, da eh, je vsakršna proračunska konsolidacija nekaj, kar je sinonim vrčevanja. Ne, moramo dolgoročno več trošiti, kot pa imamo denarja na razpolago in tisti, ki čisto neodgovarno pripovedujejo evropskim državljanom, kar jim pač pride na misel, jim lažejo. In tem ne moremo pritrditi tisti, ki smo proti določenim, eh, določenim ekscesom na področju eh, politike vrčevanja. Jaz eh, ne bom predsedoval komisiji, ki bo komisarja, eh, ki bo državam članicam priporočala povečanje eh, proračunskega primankljaja in pa eh, ki jim bo priporočevala večjo zadolženost. Ne, to je v nasprotju z zdravo pametno. Potrebujemo tako politiko, strogo politiko, ki bo vodila k rasti. In to, kar smo delali v zadnjih letih, ni v celoti upoštevalo vsega, kar je potrebno za eh, politiko rasti. In zato eh, popravimo napake, ki smo jih naredili, ampak ne izničimo eh, politike tega, kar smo delali s nasprotnim, kajti to bi pomenilo, da bi se lahko uh, znašli v uh, slepi ulici. Potem eh, eh, omenjeno je bilo že poročilo štirih predsednicov. 12. Eh, februarja bom v imenu teh štirih predsednikov predstavil analizo vzrokov te krize, krize, ki smo jo poznali in krizo, v kateri smo še vedno. In med temi vzroki je treba priznati naslednje dejstvo naše politike niso bili dovolj eh, ambiciozni, niso bili, bili dovolj stroge na področju finančnih politikov. Eh, to eh, so analize, znanstvene analize, ki jih ni mogoče spodbijati in to bo tudi podlaga za oblikovanje vseh bodočih politik EU. Nekdo mi je postavil vprašanje, kako eh, se bo komisija odzvala na zmago gospoda Ciprasa. Jutri ob devetih ga bom srečal in povedal mu bom, kaj si jaz mislim in to sem mu že večkrat povedal po telefonu oziroma dvakrat sem mu povedal po telefonu. Res je, upoštevati moramo demokratično voljo eh, volitev, demokratično voljo izraženo na volitvah in eh, občudujem Grke za njihov pogum, ampak eh, prav tako je potrebno zagotoviti še nekaj drugega. Tudi tisti, ki so zmagali na volitvah, morajo eh, upoštevati prepričanja drugih. Kajti tu eh, ne gre samo za eno državo. Eh, tu so še druge države, ki izražajo svojo demokratično voljo. Obstajajo tudi druga javna mnenja, drugačna javna mnenja. Torej, ja, potrebno je eh, prilagoditi določeno število naših politik, ampak ne bomo vsega spreminjali samo zaradi enega volilnega rezultata, ki je všeč enim, pa ni všeč drugim. Uporabil bom besede predsednika Martina Šulca. Mislim, da je to povedal na, eh, nizozemsk, na nemški televiziji, pardon, ampak to vidimo tudi na drugih televizijah. On rekel je, nismo čakali eh, grškega rezultata, da bi spremenili politiko v Evropi komisija, ki ji predsedujem, po treh mesecih, po treh tednih je že ta komisija predstavila eh, investicijski načrt. Ta komisija je tudi sprejela sporočilo o fleksibilnosti v okviru pakta stabilnosti. Komisija, ki predsedujem, bo tudi zagnala enotni trg eh, za energijo, energetski enotni trg in sicer to bo na dnevnem redu februarja. Eh, potem smo eh, tudi oblikovali digitalni eh, enotni trg. Torej Evropa se premika, Evropa se spreminja, nismo konservativno. Ta komisija se bo osredotočila na politike rasti in politike, ki bodo prinesla nova delovna mesta. Jaz želim takšno politiko in želim politiko tudi, kjer bo inflacija tudi Eh, čim bolj nizka. Seveda bomo upoštevali rezultate grških eh, volitev, ampak odločitve, ki jih je sprejela eh, komisija, so bile sprejete prej, preden smo zvedeli rezultate grških volitev. Toliko. Moje mnenje ostaja naslednje. Temu vedno pravim pozitivni eh, trikotnik ta eh, pozitivni trikotnik eh, predstavlja glavni temelj vseh evropskih politik in investicije morajo eh, morajo zauzeti svoje mesto, tu morajo biti določene nijanse tudi, ampak investicij ni mogoče investirati z novimi krediti, in z novim zadolževanjem. In ko države članice prispevajo k investicijskemu skladu Evrope, ko bodo prispevale k temu novemu instrumentu FCI, potem je jasno, da eh, ni mo eh, mogoče z javnim eh, dolgom reševati bilateralnih vprašanj. In eh, in določeni projekti, ki so transnacionalni, morajo biti obravnavani drugače, kot pa eh, vlaganja, ki bodo namenjena eh, posameznim državam oziroma ki se bodo izvajala na ozemlju posameznih držav. Čez pet let upam, da bomo lahko rekli, da je komisija pred, eh, predvidevala prav. Komisija je predvidela investicijski načrt. Eh, pravila o večji fleksibilnosti in upam, eh, da, da, eh, bodo, eh, da se bo izkazalo, da tisti, ki mislijo drugače, da se tisti motijo. Dore. Tudi bolj individualno bomo obravnavali določena vprašanja, določene projekte pogled mora biti makroekonomsko, ampak rezultati pa se merijo na ravni vsakega evropskega eh, posameznika. Obstajajo določena načela, ki jih moramo spoštovati. Najlepša hvala, gospod Junker. Zdaj pa gremo naprej. Najprej seveda najlepša hvala gospodu Junkerju za vašo prisotnost in pa za vse odgovore. No, mi dva se bomo tako tako še videli zdaj, In gremo naprej z razpravo v enakem tempu. V imenu Polskega senata dam besedo gospodu Vidbrotu. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, hvala, da ste organizirali današnje srečanje. Ta Evropski parlamentar, parlamentarni teden je najboljši na način, da bomo uh, izboljšali legitimnost evropskega projekta. Današnja tema je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Pri nas na Polskem imamo ogromna pričakovanja glede investicijskega načrta, eh, ki temelji na novih verjih, ki so namenjeni strateškim naložbam kot je dejal gospod Juncker, pogosto hudič leži v podrobnostih. In imamo določene pomisleke glede eh, tega učinka vzvoda, ki ga povezujemo z uporabo tega naložbenega načrta. Evropska komisija pravi, da bomo uporabili 21 milijard evrov javnih sredstev in preostali denar pa bo zasebni kapital in tako bomo skupaj prišli do številke 315 milijard. Ali je to realistično, ali bo zasebni sektor dejansko pripravljen se vključiti v evropske projekte, ki so uh, visoko tvegane narave. Spomnimo se na evropsko pobudo iz 2013, takrat smo imeli uh, osnutek eh, o projektnih eh, obveznicah. Torej, ali smo res lahko eh, tako optimistični? Meine Damen und Herren. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, naslednje bi vam povedal. Predvsej dolg seznam govornikov imamo, ampak ne vem, ali nam bo uspelo priti skozi celoten seznam do 11. ure. Se bomo potrudili, ampak od 11. ure naprej bomo zasedali po posameznih odborih. In krajši, kot bodo vaši prispevki, boljše bo za vse. Lord Davis je naslednji na seznamu. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala za to priložnost, ki jo zelo cenimo da bodo tri zadeve. Prvič, Evropska unija in zlasti Evropmoče sta dosegla eh, zelo veliko v zadnjih petih, šestih letih. Eh, dodali smo fiskalno eh, stabilnost s pomočjo šestečka in dvojčka. Vzpostavili smo Evropsko bančno unijo in upam, da bomo tudi vzpostavili unijo kapitalskih trgov. Mislim, da bi morali te zadeve, pravzaprav spostaviti eh, že takrat, ko smo spostavili monetarno unijo. Vendar sprejeli smo prave odločitve šele potem, ko je prišlo do krize. To je tudi sicer pogosto tako. Vendar to so pomembni dosežki, ne glede na to. Tisti, ki menijo, da eh, je politika preveč restriktivna, da ima preveč vrčevanja, eh, no, njim bi rekel, morate biti eh, potrpežljivejši in boste videli, kakšni bodo uspehi politike Evropske centralne banke glede kvantitativnega sproščanja. Ta politika je bila zelo uspešna v ZDA in tudi pri nas. Eh, monetarna unija mora temeljiti na pravilih, ljudje se morajo držati pravil in morajo imeti tudi enakopravnost držav članic ne moremo imeti posebnih eh, pravil za določene države članice, ki ne bi bile na voljo drugim. Tretjič, menim, da moramo najti neko srednjo potni kompromis z Grčijo. Takšen sporazum pa ne sme iti na rovaš eh, dosežkom, ki smo jih že dosegli ne smemo spodkopati dosežkov na področju strukturnih reform, ki smo dosegli že marsikje v Evropi, še zlasti v Grčiji. In to ne sme biti spodbuda za to, da bi še druge države članice se uh, vedle na, ne, na nekonstruktiven način. Najlepša hvala, gospod Lord Davis dobro bi bilo, če bi lahko omejili čas za govor na minuto in 30 sekund, tako da lahko čim več kolegov dobi besedo. Gospod Saura iz španskega parlamenta. Si, Hvala lepa, gospod predsednik. Moramo še nekaj spremeniti znotraj Evropske unije. Kajti socialni dosežki so bili slabi doslej. In predsednik Evropske komisije je govoril o fiskalni harmonizaciji, fiskalne usklajenosti. To bi pomenilo tudi to, da ne bi več imeli davčnih oas v Evropski uniji. Morali bi se boriti proti temu, da se dobički multinacionalk selijo drugam. To je zelo pomembno. Tako bomo dosegli progresivnejšo obdavčitev in s tem bomo imeli dvojno korist. Bogatstvo se bo bolje porazdelilo in to je tudi na vse zadnje osrednji cilj Evropske unije. In tu bi morali več doseči. Predsednik komisije govori o pozitivnem trikotniku in tu bi morali še nekaj eh, dodati. Morali bi dodati usklajenost eh, obdavčitve. Morali bi izboljšati porazdelitev bogatstva. Progresivna davčna politika prispeva k uh, gospodarski oživitvi in spodbuja zaposlovanje in produktivnost. Torej, ko se pogovarjamo o vrčevanju, mislim, da bi morali govoriti več o pozitivni porazdelitvi bogatstva. In rad bi vas pozval k temu, da pridete v naš parlament, pridite k nam in povabil bi komisarja za ekonomske zadeve, da res pridete v španski parlament in da se skupaj pogovorimo o zadevah. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Ferrera iz Evropskega parlamenta. Dobrigada, snje predsednik. Um. Hvala lepa, gospod predsednik. Tu ste dve glavni vprašanje prvič, kaj je bistvo naših politik in drugič, kaj je metoda za izvajanje naših politik. Glede same osebine, menim, da kakovost priporočil lahko ocenimo le glede rezultate, ki jih potem dosežemo. Šest let je že potekalo od leta 2008 in Evropa je v stagnaciji, deflaciji in uh, bori se z brezposelnostjo. In To kaže na velika neravnoteža, ki jih imamo. Potem drugič, metoda. Metoda, ki jo imamo, ni metoda skupnosti. In mislim, da bi se sedaj res morali uh, lotiti zadev na način, tako da jih rešujemo z, z metodo skupnosti. Parlament je na vse zadnje izbral ta instrument, ki pa žal za enkrat povzroča več težav od koristi sedaj smo v gospodarski situaciji, za katero je značilno to, da imamo zelo različne situacije. In če se držimo pravil, to lahko pomeni, da imamo težave, kajti pravila niso dovolj fleksibilna. Potrebali bi pravila, ki bi koristila vsem v Evropski uniji. Hvala, gospa Ferrera, tudi za to, da ste se držali časa. Gospod Gerer iz italijanskega senata, izvolite. Hvala lepa. Sred, strinjam se z vami, da če se želimo odzvati na izzive povezane z legitimnostjo evropskih institucij, je pomembno, da dosežemo politične, politične rezultate. Moramo zagotoviti gospodarsko rast, sicer bodo populisti in evro Eh, skeptiki dosegli še več podpore. Moramo se izogniti scenariju stagnacije in deflacije. Kaj to pomeni? Potrebujemo reforme na ravni držav članic, pa tudi uh, skupno delovanje na evropski uh, ravni, ko gre za monetarno politiko, fiskalno politiko, ko gre za naložbe. Tako bomo lahko uh, spodbudili gospodarsko rast in popraševanje. In takšno politiko moramo izvajati na ravni EU in evroobmočja, ne pa le na nacionalni ravni, tako kot je to bilo v preteklosti. Torej, potrebujemo koordinacijo nacionalnih politik, vendar moramo na zadeve gledati iz širšega evropskega uh, vidika če želimo uh, imeti učinkovitejše politike, moramo prenoviti eh, naše politike in moramo uporabljati močnejši pristop skupnosti in moramo okrepiti medinstitucionalni okvir med eh, Evropsko komisijo, Evropskim svetom in nacionalnimi parlamenti. Torej, moramo imeti bolj uravnoteženo gospodarsko upravljanje. Tu ne smejo biti odvisni le od Evropskega sveta in ne smejo biti odvisni le od največjih držav, kot je to bilo v preteklih letih. To je potrebno za učinkovitejšo politiko. Zdaj pa gospod Hunko iz Nemškega Bundestaga. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da imamo danes zelo zanimivo razpravo. Rad bi se pridružil prvemu govorcu. Gospod Juncker je dejal, da občuduje Grke zaradi njihovega poguma in mislim, da moramo to priznati vsi. Danes se pogovarjamo o proračunu, o tem, kakšno je trenutno stanje, kakšni so izzivi. In če si pogledamo položaj v Grčiji, lahko rečemo, da je sedajni položaj katastrofalen. Gospod Juncker je tudi dejal, da moramo oceniti posledice socialne razsežnosti mm, v zvezi s programom trojke. Mislim, da te ocene bodi si ni bilo ali pa so jo ignorirali. Mislim, da bi si morali vzeti priložnost za to, da bi se pogovarjali tudi o korekciji drugih ukrepov. Predvsem imamo v mislih neoliberalne programe oziroma neoliberalna merila pri nekaterih programih. Tu potrebujemo preusmeritev, tako kot zahtevajo tudi prejemniki Nobelove nagrade. Mislim, da moramo govoriti o tem, kakšna je porazdolitev premoženja, o progresivni davčni politiki in govoriti tudi o ekoloških programih zlasti na jugu Evrope. Hvala lepa. Iz belgijskega parlamenta ima besedo sedaj gospod Gilkine. Hvala, gospod predsednik. Hvala za povabilo na to srečanje. To srečanje je pomembno, vendar to ni dovolj za to, da bi zmanjšali demokratični primankljaj. Glede vsega, kar se danes eh, dogaja. Vendar pomembno je, da smo vsaj začeli z nekakšnim, z eh, nekakšnim poskusom uravnovešenja zadev. Imamo naložbeni načrt, ki ga je sicer treba še pravčiti, vendar to ni dovolj. In to, da imamo sedaj deflacijo, kaže na to, da nismo delovali pravilno. V prihodnosti se moramo sredočiti na te zadeve. Prvič imamo investicijski načrt, lahko se sicer sprašujemo glede same, same količine sestov, ki bodo v tem načrtu potem je dejansko vprašanje, kakšna bo usmerjenost tega načrta, kaj bomo storili s temi naložbami. In to je druga os, o kateri moramo govoriti. Uh, potrebujemo jasno smeritev glede energetske politike, glede tega, da bo Evropa energetsko neodvisna. To bi tudi spodbudilo zaposlovanje poleg tega pa je to pomembno eh, geostrateško. To je pomembno eh, tudi glede na situacijo v Rusiji in na Bližnjem vzhodnem. Potem eh, tretje vprašanje. Veliko smo govorili o, o proračunu, o nadzoru proračuna, vendar moramo tudi doseči napredek glede socialnih zadev. Moramo se boriti proti socialnemu dumpingu in škoda, da gospod ja, Juncker ni več z nami. To menim, da so prednostne naloge za nas vse. Hvala lepa, gospod Zimon za Evropski parlament. Mislim, da smo preteklo nedeljo videli eno. Če debate ne vodijo konstruktivno naprej, zmagajo tisti, proti katerim je večina tisti, ki želijo uničiti Evropo in evro. Evropa je naredila vse, da bi države napredovale, pri tem je tudi naredila napake. To je normalno. Pri eh, tako različnih položajih v različnih državah je logično, da ne moremo delati z enim receptom. Zdaj pa vidimo, da skuša Evropska komisija vse opravičiti. Po eni strani prožnost, po drugi strani pa pri tem ne smemo zakleniti proračunsko disciplino v taki miri, da to ni dobro. Evropska komisija si prizadeva za investicije, vendar brez zadolževanja. Če se bomo enkrat si bolj natančno ukvarjali s tem, kaj predlaga komisija oziroma gospod Juncker, bomo ugotovili, da pri mnogih vprašanjih, ki smo jih postavili in pri mnogih vprašanjih, ki jih imamo, lahko najdemo v tem odgovor oziroma vsaj pot v prihodnost, vsaj nekaj, kar nam bo pomagalo, da prenehamo obtoževati eden drugega, ampak da izidemo iz te situacije. In če nam ne uspe, da mi kot nacionalni poslanci, evropski poslanci v naslednjih dnevih, tednih in letih ne opravimo te razprave in posredujemo državljanom sporočila, da se lahko vrnemo na pravo pot blaginje, potem bodo na vseh volitvah, v vseh državah zmagali tisti, ki si jih ne želimo. To ne more biti naš cilj. Dame in gospodje gospod Zazi, gospa Kukuma, gospa Vezajt in gospa Matijas še dobijo besedo. Potem dobijo besedo še naši trije uvodničari. Potem pa ob 11.15 nadaljujemo tu in še v drugi dvorani. Gospod Zazi iz Finskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik. Moje sporočilo je, da so realne obrestne mere prava pot za evropsko integracijo. E, ko smo e, vplivali na obrestne mere, so se te obrestne mere bistveno spremenile. Ko bile obrestne mere za vse države članice enake, so potem lahko države članice izbirale svoje urodje za strukturne eh, reforme, za eh, fiskalne ukrepe in tako naprej. No. Danes pa smo v situaciji, ko banke kupujejo obveznice na sekundarnih trgih in to zmanjšuje učinek obrestnih mer in jih harmonizira. In Visoke obrestne mere so najboljša spodbuda za uvajanje sprememb. To je bolj učinkovito kot, kot katerokoli pravilo, ki ga spreme Evropska uh, država. Potrebujemo nekakšno točkovnico, scoreboard, morda bi nam to lahko eh, koristilo, da bi videli, ali države članice sprejemajo pravi odločitve ali ne. Torej, ravno obrestne mere so tiste, ki kažejo, uh, kakšna je politika in tudi politiki morajo biti odgovorni za svoje dejanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Kukuma iz Ciperskega parlamenta. Hvala, gospod predsednik. Želela bi povedati nekaj, kar se navezuje na to, kar je dejal gospod Juncker glede kompliciranih procesov, ki potekajo na evropski ravni naj gre za evropski semester, naj gre za dvojček, naj gre za šesterček. Pravim, ako pravi, da je to vse skupaj preveč zapleteno, vendar nisem prepričana, če bomo to lahko poenostavili in dosegli to, da imamo politike, ki se lahko izvajajo v različnih državah članicah. Eno je opisovati, arhitekturo takšnih procesov in njihovih delov, vendar drugo je pa, kaj lahko izvajamo v realnem svetu. In če imamo takšne visoko leteče cilje, to ni nujno nekaj, kar lahko dosežemo v realnem svetu in ne moramo se nujno na ta način spopasti z težavami držav članic. In če bomo eh, še naprej investirali v vrčevanje, če je to končni cilj vseh teh ohlapnih ciljev, to ne bo koristilo težavam držav članic. Slišali smo tudi, da, da če zrezek uh, eh, se zažge, da ni mesar kriv. No, pomemben je gotovo recept. In če je recept napačen, potem uh, ne moremo nič trujiti za zrezek. Uh, you, Ms... Hvala, gospod uh, predsednik. Strinjam se z mnenjem gospe Čigane. In sicer, da. Uh, nacionalne vlade ne izvajajo priporočilo vse komisije glede strukturnih reform. In to se pogosto zdi zelo smiselno. Morda bi morali biti zavezujoči za države članice. Potem naslednje vprašanje, ki bi ga obravnavala, je Junckerjev načrt, torej načrt za naložbe v Evropi. Tu daje, ta načrt daje določen optimizem upanje na delovnem mestu. Vendar sprašujem se, kdo je imel koristi od tega? Bogate države, ki bodo imele dovolj sofinanciranja za te projekte. Tisti pa, ki so v najslabšem položaju, ne bodo imeli koristi od tega načrta. Hvala. Hvala, profesor. Hvala lepa. Gospa Matijas iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se navežem na nekaj, kar smo že slišali. Vsako leto se tu srečamo in rada bi izrekla, da bo došli s kolegom iz, iz nacionalnih parlamentov. Vsako leto slišimo iste reči da ne moremo nič spremeniti in tako naprej. Vendar mislim, da če želimo biti resni, moramo imeti resno oceno in za to oceno moramo upoštevati dosežene rezultate. In nič ne kaže na to, da bomo prišli ven iz krize. Nismo uspeli rešiti perifernih gospodarstv. In s temi rezultati se moramo soočiti. Predlogi, ki smo jih slišali, zlasti ta investicijski načrt, pozabljajo na tiste, ki najbolj potrebujejo denar. Države juga bodo izpuščene in enako velja za ECB. Tudi ECB pozablja na države, ki najbolj potrebujejo denar. Torej, govorimo o ukrepih, vendar mi moramo doseči to, da bomo zmanjšali makroekonomske neravnovesje, ki obstajajo. Nekdo je dejal, da strukturne reforme ne vplivajo na proračun. To ni res. Ogromen vpliv imajo, povzročen brezposobnost in recesijo. In zato tudi eh, pride do teh neravnovesij, o katerih sem govorila. Predem dam besedo zdaj našim trem poročevalcem, kolegice in kolegi, ki zdaj niso dobili besede, prosim za razumevanje, ampak tudi v medparlamentarnih odborih bomo še delali, zato zgolj za vašo usmeritev. Medparlamentarni odbor za gospodarstvo bo delal v odbari 3C, nič 5 nič, to je direktno nasproti, torej PS 3C, nič 5 nič, nasproti te dvorane potem odbor za zaposlovanje PHS 1A 002. To je eno nadstropje niže. In odbor za proračun bo nadaljeval tu in sicer neposredno po zaključku tega dela. Torej, še enkrat gospodarstvo PHC 3C050, zaposlovanje PHS 1A 002 dve in proračun tu v plenarni dvorani. Torej, ob zaključku dajem besedo našim poročevalcem v nasprotnem vrstnem redu. Začel bo gospod Bartle, potem gospa Čigane in potem gospa Beres. Hvala lepa. Glede na stisko s časom bom kratek. Videli smo, kakšen je pogled nacionalnih parlamentov. To je pač odvisno tudi od strankarske pripadnosti, vendar pa je predsednik Juncker povzel in dejal, da je usmeritev prava. In tudi kolega Simon iz Evropskega parlamenta je razpravo najbolje povzel. Zato se zahvaljujem in se temu pridružujem. To je bilo sedaj pa zelo praktično in kratko dobro. Gospa Čigane. Hvala naša razprava res eh, kroži o, o političnih opcijah ali o, o eh, fiskalni konsolidaciji ali o eh, večji porabi. Ni pa, nisem pa slišala odgovor od tistih, ki želijo spodbujati rast, odkot bi ta denar prišel, če država ne more sposojati se denar na kapitalskih trgih, odkot bi dobila denar? To je moje vprašanje. In drugič, Vlada je podprla to, kar je dejal gospod Juncker, da uravnotežen proračun ni vrčevalni proračun. Ne, to je proračun zdrave pameti. Ne moremo uporabiti več, kot imamo na voljo. In to je pač vprašanje zdrave pameti in potem vprašanje strukturnih reform. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da strukturne reforme povzročajo brezposobnost in zmanjšujejo gospodarsko rast. Res ni tako. Če želimo eh, to, da bi naložbeni načrt deloval, moramo izvajati strukturne reforme, kajti če je gospodarstvo strukturno nereformirano, potem naložbeni načrt ne bo deloval in ne bo dal potrebnih koristi. Menimo, da visoka stopnja neenakosti je posledica eh, pomankanja strukturnih reform v strani država članic. In naj povem še nekaj glede uh, fleksibilnosti uh, E, tudi sama sem skeptična glede preveč fleksibilne rabe, e, fleksibilnosti pravil. Če govorimo o naložbah, seveda potrebujemo več fleksibilnosti, vendar ne smemo pa se preveč prožni, kajti videli smo že, da obstoječi e, mehanizem Uh, ekonomskega usklajevanja je bil dober in je bil uspešen. Gospa Beres, izvolite. Hvala, razpravljali smo bogata in mislim, da uh, um, si moramo zapomniti nekaj elementov te razprave in sama bi se tudi odzvala na to, kar smo slišali in bi povzela določene zadeve. Gospod Juncker je navajal, da je to, da je gospod Šulc dejal, da smo še pred rezultati gorskih volitev marsikaj spremenili. No, ta parlament je že v prejšnjem sklicu delal na tem, govorili smo o tem, kako trojka deluje in o tem, kako je treba določene stvari spremeniti in to upoštevati, kar zadeva pozitivni trikotnik. Naj povem, da uh, ne moramo biti tiho in ne govoriti o obdavčitvi, kajti sicer izvajamo uh, um, določene politike, vendar ne upoštevamo rezultatov. Potem tretjič. Potrebujemo razpravo o tem, kakšno prihodnost. Za prihodne generacije je lahko zelo problematično to, če nimamo dovolj naložb. In to je enako pomembno kot vprašanje zadolžitve. In potem četrtič. Številni ste gule v pomembnosti uh, Junkrivega načrta, vendar Junkriv načrt ne bo koristil, če ga ne bomo prav izvajali. In pri tem moramo tudi upoštevati gospodarsko planje. Potem strukturne reforme nišče ne pravi, da jih ni treba izvajati, vendar moramo se vprašati, kako jih bomo izvajali, kako bomo vključili partnerje, s kakšnim ritmom in kakšne naj bodo, da bodo res učinkovite. Hvala. Hvala lepa, gospa Beres. Dame in gospodje, s tem zaključujemo prvi krok. Ob 11.15 odbori nadaljujejo svojim delom. Lepo vas prosim, da si pogledate program, kako bomo nadaljevali popovdan. Hvala lepa, s tem je ta del zaključen.